Prosim, da se vsi počasi usedete. Okay, colleagues, we're going to start. Kolegice in kolegi, začeli bomo. Okay, colleagues, um, I've uh, been asked. Prosili so me, da danes nadomestim našega predsednika, ki ima nujno upravke drugot. Priznam pa, da sem slabo pripravljena na to sejo, ampak se bom vseeno potrudila. Prva točka na dnevnem redu, sprejetje dnevnega reda. Če nimate nobenih pripomb, predlagam, da sprejmemo dnevni red z manjšo oziroma večjo spremembo. Aha, vidim, da imate pripombo. Gospa Morvaj. Gospa predsedujoča, danes je zgodilo nekaj groznega, velik napad Izraela na humanitarne delavce na palestinskem ozemlju. Gre za hudo kršitev človekovih pravic, za vojni zločin, po mojem mnenju, zato ne smemo kar tako zasedati, kot da se nič ni zgodilo. Kot odbor Libe v Evropskem parlamentu bi morali podati svojo izjavo in bi morali to točko tudi vrstiti na dnevni red kot izjemno temo. Oziram se na kolege za nasvet, ampak mislim, da ni naš odbor primeren za to, da bi brez kakršnih koli priprav podal izjavo. Zagotovo bomo tem, o tem govorili na plenarnem zasedanju. To bo zagotovo na dnevnem redu pod nujnimi temami. Odbor za sonanje zadeve je pristojen za to področje. V tem trenutku nimamo pojma, kaj na tanko se je zgodilo, ne vemo nobenih podrobnih informacij, tako da kolegice in kolegi kimajo, tako da očitno ravnam prav. Še sprememba na dnevnem redu. Ameriški državni tožilec Erik Holder, ki bi moral jutri z nami imeti zamenjavo mnen, ne bo uspel priti, nažalost. Obžaluje, da ne more priti sem, vendar Upam, da bomo imeli kmalo priložnost, da se z njim srečamo enkrat kasneje. Trenutno ima preveč dela doma. Namesto tega bomo točko 14 jutraj obravnavali ob 10 in 15 minut. Gre za dovoljenje za ukrepljeno sodelovanje v zvezi z razvezo in prenehanjem šlenske skupnosti ter sporazum o ponovnem sprejemu med Evropsko skupnostjo in Pakistanom. Torej, takšen je spremenjen dnevni red sporočila predsednika. Sekretarjat odbora Libe je v imenu predsednika Lopesa poslal elektronsko pismo prejšnji teden in sicer v zvezi s tem, da bi omenili tudi pilotne projekte in pripravljarne ukrepe v novem osnutku proračuna. Zato vas prosimo, da svoje predloge pošljete do 3. junija do 12. najkasneje. Sekretarjatu. Gospod Busutil. Se upravičujem, ampak ta rok je preveč kratek. Ne moremo tako hitro poslati kakršen koli vsebinski predlog v zvezi s proračunom. Zato prosim kolegice in kolege, da podprejo moj predlog, da se rok podaljša vsaj za nekaj dni. Na tak način bomo lahko tudi skrbno razmislili o tej temi, namesto pa da bi, da bi spustili priložnost, ki se ponuja. Yes, Sama temu osebno ne nasprotujem, se pa obračam k sekretarjatu. Mislim, da proračunski postopek določa ta rok, zato ker bo zasedal odbor za proračun. Zanima me, ali se da rok vsaj malo podaljšati, vsaj za pol dneva. Bi lahko morda skrajšali čas, ki je namenjen potem prevajanju? Ah, see, it works. We got half a day extra. Očitno deluje, pol dneva smo dobili še, gospod Busutil, se s tem strinjate, koliko bo je treba to vse poslati do petka. Gospa predsedojoča, če smem, konec prejšnjega tedna smo dobili to informacijo, številni smo bili izven Bruslja, kajti to je bil turkizni teden. Če nam ponudite tako kratek časovni rok, potem je to, kot da bi nam že vnaprej povedali, da vas naši predlogi ne zanimajo, kajti nimamo dovolj časa, da bi sploh pripravili kakšen dober predlog. Nimamo sploh priložnosti, da kot odbor pripravimo nek predlog ali nam morajo dati več časa za to, da lahko pripravimo takšne predloge v zvezi s pilotnimi projekti in pripravljalnimi ukrepi. Vse to je treba bolj poglobljeno obravnavati, se morda s posameznimi skupinami znotraj Libe pogovoriti, ne pa da vse skupaj deluje kot šala. Tudi znotraj odbora se morajo politične skupine dogovoriti. Če nam ponudite tak časovni okvir, pa se pravzaprav šalite. Strinjam se z vami. Smo v letu 2010. Imamo mobilne telefone, elektronsko pošto, tako da tudi, če je bil prejšnji teden turkizni teden, to ne pomeni, da ste odrezani od parlamenta. Predlagam, da ne pišemo, temveč, da predsednika odbora za proračun prosimo, če je možno predstaviti rok za vložitev predlogov sprememb. To bomo storili danes popovdne, odgovor bomo prejeli jutri zjutraj. Vseeno pa vas prosim, da če to ne bo delovalo zaradi postopkovnih razlogov, mi nismo namreč odgovorni za proračunski postopek, če ta možnost ne bo šla skozi, potem bomo pač izjemoma morali delovati hitro. Zagotovo imamo vsi vsaj kakšno približno idejo glede tega, kaj si želimo, gospod Alvaro. Much, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Samo da pomerim Simona glede skrbi, ki jih ima. Vsi predlagani pripravljarni ukrepi oziroma pilotni projekti so bili omenjeni v poročilu, ampak mi bomo glasovali proti, zato ker to ni primerno poročilo, znotraj katerega bi lahko opredeljevali pilotne projekte ali pripravljarne okrepe. Sidonja je všečenka ali nekaj podobnega, upam, da sem prav izgovoril, bo črtala vse predloge za pripravljalne ukrepe, za pilotne projekte. Gospa je iz skupine gospoda Busutila. Pripravljalni ukrepi in pilotni projekti bodo obravnavali v nadaljnih poročilih. Kot podpredsednik odbora za proračun bom predlagal, da se opravi prva razprava s poročevalcem vendar vam lahko povem, da bomo v prihodnje lahko razpravljali o poročilih, kamor bi lahko umestili vse te ukrepe in projekte. Hvala lepa, predlagam, da zauzamemo dvostopenski pristop in sicer takšnega, kot si sam predlagal. Vseeno pa se bomo obrnili tudi na odbor za proračun, da nam določene stvari razjasni. Dobro bi bilo, če bi imeli na voljo tudi nekaj več časa. Dobro, gremo na glasovanje ste vsi prinesli seboj svoje glasovalne kartice. Jo imam sama sabo. Nimate kartic. Oj, oj, potem pa vaš glas ne bo štev. Okay. Uh, we, we have, uh, votes, uh. Glasovanje danes ne bo dolgo, na srečo. Začenjamo pa z osnutkom mnenja gospoda Lambrinidisa glede upravljanja interneta naslednji koraki. Okay, this is an EPP thing. Okay, um, we start and there are lots of. Veliko kompromisnih predlogov, predvsej komplicirano vse skupaj. Prvi odstavek, kompromisno besedilo imamo na voljo, podana je bila tudi prošnja skupine Alde za glasovanje po delih, v dveh delih bomo glasovali. Najprej bomo glasovali o prvem delu, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek ena, ne, to je vse brezpredmetno, ker smo sprejeli predlog spremembe. Odstavek dva umaknen, odstavek tri, gospoda Lambrinidisa, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Predlog sedem, ustni predlog spremembe poročevalca in gospe Vržja. Se vsi strinjate s tem, da glasujemo o predlogu spremembe z ustnim predlogom spremembe? Da, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog devet, gospoda Vosa v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? vzdržani sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Gospod Alvaro. Najlepša hvala. Preden se lotimo kompromisnega predloga 2, imam eno vprašanje. V besedilu piše v drugi vrstici, da če se ne combining, ampak combating, da se borimo proti zlorabi otrok in kibernetskemu kriminalu. Očitno je prišel tudi do tiskarskega škrata. Kompromis 2 v dveh delih. Kdo je za prvi del? Aha, to je nova različica. En kompromisni predlog imamo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. Odstavek 5, predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 13. predlog. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto končno glasovanje o spremenjenem besedilu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. En glas je bil proti, en vzdržan glas. Ostali za. Mr. Rapporteur. Gospod poročevalec. Rad bi se zahvalil odboru vsem, ki so sodelovali pri tem delu. Najlepša hvala za vašo podporo. Bi pa rad samo nekaj izpostavil v zvezi z 11. predlogom spremembe, ki se nanaša na peti odstavek. Moja država se je res strinjala s precejšnjimi spremembami in črtanjem sredstev v proračunu, ampak sem lambrinidis in ne lambrinis. Grška vlada se ni strinjala s tem, da se skrajša moje ime, sam sem lambrinidis in pri tem bo ostalo. Hvala. Uh, Samo ena pripomba. Seveda bi morali to spodbujati, kajti veliko bi privrčevali pri tiskanju dokumentov. Če bi skrajšali vaše ime, gospod Cashman. No, nekateri so to skrajšali oziroma celo podaljšali na no cashman. Dobro, gremo naprej. Sporazum o uporabi nekaterih določb sklepov sveta med EU in Islandijo, poročevalec je gospod Busutil. Nobenih predlogov sprememb ni bilo, eno samo glasovanje bomo imeli. Gospod Busutil, o vašem poročilu glasujemo, tako da bodite pozorni. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Soglasno sprejeto še zadnje današnje glasovanje, osnutek priporočila o sodelovanju Švice in Lihtenštajna pri dejavnostih agencije Frontex. Potem se pa sprašujete, zakaj državljani menijo, da je Evropa nerazumljiva. Gospod Klajs je poročevalec, nobenih predlogov sprememb ni bilo, torej glasujemo. Kdo je za? Proti? Zdržani? Ste glasovali proti, gospod Jakolino, ali ste bili za? Za, dobro. Sprejeto. Soglasno sprejeto. Najlepša hvala vsem poročevalcem. Toliko glede glasovalnega dela današnje seje. Gremo naprej. Uporaba določb šengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na šengenski informacijski sistem v Bolgariji in Romuniji. Besedo dajemo poročevalcu, gospodu Koelju. Morda bi vi, gospod Koelju, naredili uvod v to temo. Izvolite. Obrigado, senhor Presidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Šest točk bi rad izpostavil. Najprej bi vas rad spomnil, zakaj pravzaprav tu gre. Leta 2007 sta Bolgarija in Romunija pristopili k Evropski uniji in takrat sta že začeli s pripravljalnim delom za vključitev v šengensko območje. Kolegice in kolege, bi rad spomnil na to, da obstaja več dosjejev, ti bi jih morali bolje preučiti in analizirati. Varstvo podatkov, šengenski informacijski sistem, meje, vsa teritorijalna območja, morska območja ter sodelovanje med policijo in vprašanje vizumov. Vsi ti dosej morajo biti pozitivno ocenjeni, kajti to je predpogoj za to, da svet sprejme odločitev, da odpre notranje meje s tema dvema državama. Ocenjevanje se bo začelo z ocenjevanjem v zvezi z varstvom podatkov, ki se je izvršilo med 27. in 30. aprilom. S tem se je tudi sprožil postopek ocenjevanja teh dveh držav v luči vključitve v šengenski sistem. Tako bodo podatki šli SIS v Eurosis. Potem bi vas rad spomnil še na to, da ostaje eno nerešeno vprašanje glede prenosa in posredovanja dokumentov. O tem se moramo še dogovoriti s svetom. Ti dokumenti naj bi bili zaupni, zahvaljujoč romunskemu veleposlaniku v tem specifičnem primeru, so umaknili oznako zaupnosti z dokumentov, tako da bodo dokumenti na voljo vsem kolegom. Bomo pa imeli kar nekaj težav s prihodnimi doseji in dokumenti, ki se nanašajo na te doseje, zato vas res prosim, da čim hitreje Evropski parlament in svet podpišeta sporazum v zvezi s prenašanjem to vrstnih dokumentov in dajanjem teh dokumentov na razpolago. Tako bo parlament tudi lahko sam ocenil te zaupne dokumente. Komisija nam je že pošiljala take dokumente, tako da tu ne vidim nobenih ovir. Ne vem, zakaj ne bi uporabili enakega postopka tudi v tem primeru. Tretje vprašanje, ki se nanaša na Bolgarijo. Glede Bolgarije, naj povem, da smo naleteli na določene težave, predvsem pri uporabi osebnih podatkov za policijske namene. Ugotovili smo, da obstaja kar nekaj vrzeli znotraj nacionalne komisije, ki je zadolžena za varstvo podatkov. Konec januarja pa je bila sprejeta odločitev, da je Bolgarija naredila napredek na tem področju in svete 26. aprila podal mnenje, da so bili odpravljeni vsi problemi, ki so bili prej izpostavljeni. Pri Romuniji smo tudi ugotovili nekaj težav pri sprejemanju zakonov, ki se nanašajo na varstvo podatkov. Nekaj težav smo odkrili tudi pri samem delovanju nacionalnih organov za varstvo podatkov. Februarja 2010 je bilo podano mnenje, da Romunija sprejema priporočila, ki so bila podana, da jih tudi izvaja, da je Romunija dosegla pozitivne rezultate. Romunija je sedaj, po mnenju sveta, primerna za to, da se poda analiza vseh podatkov, tudi tistih, ki se nanašajo na varstvo podatkov. Mislim, da je Naš parlament se daje v fazi, ko lahko da svoje soglasje za Romunijo in Bolgarijo, vseeno pa bi morali v roku šestih mesecev prejeti vse podatke, ki jih do sedaj še nismo prejeli, na podlagi katerih bomo lahko potem podali tudi končno analizo. Gospa predsedujoča, mi se trenutno pogovarjamo o oceni zmožnosti vključevanja Bolgarije in Romunije v šengensko območje. Oktobra lani smo podali negativno mnenje na dve pobudi komisije v zvezi z ocenjevanjem šengenskega sistema. Komisija je tista, ki mora predložiti dodatne pobude. Jutri bom imel neformalno srečanje s komisijo v zvezi s tem. Zato bi rad izpostavil dve stvari, ki se meni zdita bistvenega pomena. Evropski parlament bi moral zavrniti predlog o tem, da bi morali razlikovati med državami, ki so že znotraj šengenskega območja in tistimi, ki so kandidatke za vstop v šengensko območje. Pravila bi morala vel biti ista, veljati za vse države, tako tiste, ki so že v šengenskem območju, kot za tiste, ki še želijo vstopiti v šengenski sistem. Mislim, da bi morali vsi sodelovati pri podajanju ocene šengenskega sistema, tako svet, komisija kot parlament, sodelovati bi morale tudi države članice. Mislim, da bi morali vzpostaviti vzajemno zaupanje kajti le na podlagi takšnega zaupanja, medsebojnega zaupanja bomo lahko odpravili notranje meje, kar pa bo prineslo dodano vrednost, ki si jo vsi želimo. Gospa predsedojoča, to so te uvodne besede, ki sem jih želel izreči kot uvod v to temo. Hvala lepa, gospod Kveljo. Preden odprem razpravo, bi povabila še svet in komisijo, da se nakratko odzoveta. Gospod gospod Jose Manuel Rodriguez, v imenu sveta, izvolite. Hvala lepa, gospe in gospodje. Gospod Kueljo je podal dobro predstavitev. Mislim, da vam je začrtal zelo jasno sliko, kje se trenutno nahajamo. Svet bi želel spomniti samo na to, kater je naš skupni cilj. Gre za skupni cilj parlamenta in sveta. Ta cilj pa je, da se razširi šengensko območje na Romunijo in Bolgarijo in sicer marca leta 2011. Zato smo res hvaležni vsem tistim, ki so sodelovali v tem procesu, tako romunske kot bolgarske oblasti, Evropskem parlamentu, odboru Libe, kot vsem tistim, ki sodelujejo v procesu ocenjevanja. Hvala lepa za vsa prizadevanja. Hvala lepa za trud, ki ste ga uložili, za to, da se izpolni pogo, izpolnijo pogoji, da se lahko vstopi v šengensko območje. Moram podariti, da je za svet zelo pomembno to, da komisija oziroma odbor Libe v celoti sodeluje z nami. Upam, da boste podali pozitivno mnenje na plenarnem zasedanju junija. S tem bomo lahko tudi zelo hitro nadaljevali v tem procesu. Mislim, da bomo tako lahko tudi izpolnili cilj, ki smo si ga zastavili. Še enkrat najlepša hvala vsem za sodelovanje, hvala lepa gospodu Koelju. Tako kot ponavadi nam je izjemno pomagal pri obravnavanju te teme, tako svet kot predsedstvo smo za to sodelovanje zelo hvaležni. Hvala. Okay, Najlepša hvala, gospod Rodrige. Gospa Monika Mosamar iz komisije, če je z nami, bi kar predala besedo. Gospe Mosamar, ni, ni nikogar iz komisije tu danes. Zanimivo. Bi morda kdo od kolegov želel besedo? Nihče ne prosi za besedo. Potem pa dajem besedo nazaj poročevalcu. Gospod Enčo. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori și eu să... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalil našemu poročevalcu, gospodu Kuelju. Če sem ga prav razumel, bomo mi podali pozitivno mnenje na ta predlog. Ne bom ponavljal tistega, kar je že sam povedal. Uh, bi pa rad povedal samo to, da je res prišlo do določenih zamud pri vzpostavljanju sistema SIS-2, vendar za Romunijo in Bolgarijo to ni razlog, zaradi katerega ti dve državi ne bi mogli vstopiti v šengenski sistem oziroma šengensko območje. Sistem SIS-1 plus že dobro deluje in je operativen mislim, da vsi člani odbora Libe podpirajo poročilo, ki ga je pripravil gospod Kueljo. Prosimo pa komisijo, da nam da na voljo vse podatke, ki jih potrebujemo, predvsem tiste, ki se nanašajo na vključevanje v šengensko območje. Vsi ukrepi, ki jih bomo sprejeli kot člani Evropskega parlamenta, bodo imeli posledice na državljane v Evropi. Pravica do prostega pretoka je pravica, ki jo lahko uživajo vsi državljani. Vsi evropske državljani morajo imeti možnost uživati to pravico, je pa res, da te pravice ni enostavno pridobiti. Zato bi morali najti najboljšo možno pot, ki bo omogočila vsem, da pridobijo to pravico. Med vsemi tremi institucijami, svetom, parlamentom in komisijo ne bi smelo biti nobenih ovir, prav tako bi morali tudi opredeliti datum, do katerega bi morali sprejeti odločitev, tako glede Romunije kot Bolgarije. Hvala. Um, najlepša hvala. Ka. 2. juni do 12. je rok za vložitev predlogov spremembe glasovanje v odboru Libe 10. junija. Teden kasneje pa bomo glasovali na plenarnem zasedanju v Strasburgu, kar je predvsej ozek časovni okvir, ampak zagotovo bo vrševalec povedal, zakaj je temu tako. Very... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Res je časovni okvir zelo ozek. Parlament je opravil svoje delo na najboljši možen način. Rad bi se zahvalil predsedstvu za vsa prijazna navodila in potrdila, kolikor vem, ni nobenih težav v zvezi s tem. In Tudi kar zadeva same dokumente, nismo imeli nobenih težav pri deklasifikaciji dokumentov in odpravi oznake za upno, predvsem zahvaljujoč romunskemu veleposlaniku. Kar pa zadeva ostale teme, nadzor meja, potem SIS-2 in tako naprej, pri Romuniji in Bolgariji naleteli na težave, potem bomo imeli še toliko večje težave pri deklasifikaciji dokumentov za tiste države, kjer bodo jasno predeljene šibkosti in pomankljivosti na mejah. Od tega je tudi odvisno, ali bodo dokumenti posredovani parlamentu ali ne. Vendar ne moremo glasovati, če nimamo na voljo dokumentov, če teh dokumentov ne prejmemo. Zato prosim špansko predsedstvo, da nam pomaga pri reševanju te težave, da bi vse skupaj rešili čim hitreje. Hvala. Najlepša hvala. Mislim, da ste to sporočilo poslali dovolj jasno in glasno. To temo bomo obravnavali tudi nekoliko kasneje danes, ko bomo govorili o dostopu do dokumentov evropskih institucij. Mislim, da tu vlada precejšna nepreglednost. Svet in komisija sta precej nenaklonjena temu, da bi dajala dokumente na razpolago. Sedma točka na dnevnem redu. Ponovno ste na vrsti vi, gospod Kueljo. Komisija je marca predstavila zakonodajni predlog. 7. aprila smo obravnavali to tudi v našem odboru. Predlog bomo obravnavali v okviru postopka soodločanja. Najprej pa dajem besedo poročevalcu, da nam pove nekaj več o Agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice. Gospod Kveljo. So much, eh, Hvala lepa, predsedujoča. Sestali smo se s poročevalci v senci, zato da bi lahko odločili o tem, kako bi lahko na najboljši način začeli pisati osnutke poročil na kakšen način bi lahko dosegli kar največje soglasje znotraj odbora Libe. Zato sem zaprosil za mnenja brez sporočil. Moj namen je, da bi po tej izmenjavi mnen med poslanci v odboru Libe vzpostavili osnutek prvega poročila, zato, da bi lahko dosegli kar največje soglasje v našem odboru. Prvič. Pred Lizbonsko pogodbo je Evropska komisija predstavila dve pobudi. Po Lizbonski pogodbi se je Evropska komisija pa odločila, da bo predstavila samo eno izmed teh pobud. Odbor za pravne zadeve je zaprosil pravno službo parlamenta, da naj poda mnenje o tem, ali je to najboljši način za ukvarjanje s, s to vrstno pobudo. Zakaj? To ustvarja določene probleme, ko gre za udeleženost različnih držav članic. Vse države članice niso do enake mere vključene pri vseh orodjih ko gre za SISE, za VISE, za Eurodak in tako naprej. In zdi se očitno, da tudi pravice do udeležbe niso pri vseh enake. Nisem še dobil mnenja naše pravne službe. In to je eden izmed problemov, s katerimi se moramo ukvarjati. Ali je to najboljši način kako se ukvarjati s to pobudo. Drugo vprašanje se postavlja v povezavi z agencijo. Vem, da so nekateri kolegi kritični do ideje o novi agenciji. Naj vas spomnim na to, da je bil parlament sam tisti, ki je zaprosil Evropsko komisijo, da naj vzpostavi agencijo, ki bo služila tem namenom. Zato mislim, da je to bil dober postopek. Mi sami, torej parlament je prosil komisijo, naj to naredi. Eh, študija o izvedljivosti je pokazala, da je to v okviru proračunske postavke najboljša rešitev. Imeli smo eh, ideje o drugih rešitvah, kakor se spomnite, nekatere zmed teh rešitev je parlament že zavrnil, naprimer ideja o tem, da bi imeli medvladno upravljanje oziroma da bi že obstoječi agenciji, kako naprimer Frontex ali Europol, dali to pristojnost, da se ukvarja z to vrstnim upravljanjem. To pa ne bi bilo spremljivo z vidika zaščite podatkov. Agencija kot eh, koristnik podatkov ne sme biti istočasno tista, ki upravlja te podatke zaradi pravil o varstvu podatkov. Ravno zato je nova agencija najboljša rešitev z našega stališča. Obstaja pa kar nekaj problemov, ehm, s katerimi se moramo ukvarjati. Prvi izmed teh problemov je naslednja ideja. Ta agencija bi naj imela pravico za to, da upravlja nove sisteme. Ehm, nove sisteme, o katerih govorimo, naprimer PNR ehm, in druge podobne sisteme. Eh, jasno moramo povdariti naslednje. To, da bi nove sisteme upravljala ta agencija, mora biti sprejeta v okviru pravnega postopka, torej v okviru soodločanja. Nobena institucija sama po sebi, niti komisija, niti svet ne bi smela imeti pravice, da povečajo pristojnosti teh agencij brez podpore Evropskega parlamenta prav tako se mi zdi, da, ne, da določena terminologija ni jasno določena, naprimer eh, eh, pilotne scheme, eh, informacijski sistemi in tako naprej. Morali bi imeti takšne ubeseditve v pravnem besedilu, da bo to pravno besedilo popolnoma jasno. Prav tako bi morali jasno določiti cilje in pa naloge agencije. Kar se tiče pilotnih schem, mislim, da potrebujemo tesnejša pravila, zato da bomo se lahko, izkorist, da bomo lahko se izognili mu, um, temu, da bi se skozi takšne projekte izvajalo brez nadzora Evropskega parlamenta. Kar se tiče strukture, te agencije, mislim, da bi imeli imeti evropskega nadzornika za zaščito podatkov in pa uh, računovodjo. Prav tako moramo imeti ustrezen upravni odbor za določenimi pravicami glasovanja. Naprimer, zdi se mi, da ni spremljivo, da neka država članica ne bi bila popolnoma da ne bi mogle vse eh, države članice ponuditi kandidata za mm, udeležbo v tem upravnem odboru. Prav tako pa mora biti vključen tudi Evropski parlament. Mislim, da moramo okrepiti vlogo Evropskega parlamenta, moramo povdariti potrebo po preglednosti in moramo zahtevati polno izvajanje pravil na področju varstva podatkov. Obstaja tudi občutljiv problem, ko gre za sedež agencije. Kar se tiče sedeža, naj povem, da je parlament pripravljen odigrati eh, svojo pomembno vlogo eh, na tem področju. Ampak nočemo biti tisti, ki ustvarjajo še večje probleme. Tako da, če se bo svet strinjal, oziroma če bo svet ponudil neko rešitev, ki bo sprejemljiva za Evropski parlament, eh, potem ne bomo ustvarjali problemov, ne bomo ogovarjali odločitvi sveta. Po našem mnenju je to predmet soodločanja, to mora biti v besedilu in pripravljeni smo podpreti rešitev sveta, če bo ta spoštovala vsa naša načela. To pomeni, da bomo postavili jasna načela v naših mnenjih, izpostavili bomo načela, ki morajo biti spoštovana. Naprimer, eh, če bi odločitev o, sedežih, o sedežu kompromitirala varnost podatkov ali kaj drugega, potem bo to za nas problem. Če bo dospoštovana vsa naša načela, pa bi po mojem mnenju parlament moral sprejeti eh, odločitev sveta, ko gre za lokacijo sedeža agencije. Torej, da končam. Prosim, da kolegi podajo mnenje o tem, eh, kaj se jim zdi, kje so pomankljivosti pri pobudi komisije. Na ta način mi bodo pomagali tudi pripraviti osnutek poročila. zato da bom kolegom lahko dal na razpolago prvo verzijo, kar se da hitro. Hvala lepa. Najprej dajem besedo svetu in komisiji. Ne vem, če je prisoten do iz sveta. Na to pa bomo prisluhnili še poslancem. Gospa Klein iz Evropske komisije. Izvolite besedo. Yes, thank you very much. So from the side of commission. Hvala lepa. Komisija se zahvaljuje poroževalcu za njegov konstruktiven pristop. Tudi izmenjave stališč, ki so potekale v različnih odborih, so bila zelo eh, uporabna, zelo eh, jasna. Prav tako smo preučili predloge sprememb gospoda Marineska in so se nam prav tako zdeli zelo konstruktivni in mislimo, da ti predlogi sprememb eh, še okrepijo eh, osnovni predlog komisije. Kar se tiče podrobnih navodil oziroma zahtev, ki jih je predstavil gospod Koeljo, bi komisija želela povedati, da se z nekaterimi izmed teh pomislekov že ukvarjamo v okviru pogajanj v svetu. In v tem smislu se sedaj veselimo osnutka poročila poročevalca. Hvala lepa. Okay, thank you. Is there... Hvala. Ali imamo predstavnika sveta? Ne? Da. Oprostite, gospod, ne vem vašega imena. Gracias, en nombre de la presidencia española. Hvala lepa. V imenu španskega predsedstva bi želel podati nekaj informacij o pogajanjih v okviru delovnih skupin v svetu. Danes zjutraj smo imeli zadnje srečanje v okviru španskega predsedstva, zadnji smo se okvarjali s temi vprašanji za šengenskim pravnim redom, Um, sedaj pričakujemo poročilo poročevalca. Delovna skupina v svetu je dosegla um, določeno stopnjo dogovorov pri nekaterih spornih točkah in ti dogovori so podobni temu, kar je zahteval poročevalec. Seveda si želimo, da bi bila agencija učinkovita, Eh, tako smo podali, takšno izjavo smo podali tudi v mm, prvi izjavi leta 2006. Želimo si, da bi se agencija odzivala na določene potrebe in da bi eh, pokrivala te velike informacijske sisteme. Mislimo, da predlog sam ni sporen in eh, želimo si doseči dogovora v okviru sveta če bo to možno že kar v prvem branju. Kar se tiče izbire sedeža agencije, eh, tukaj obstajata dve kandidaturi, eh, torej ena izmed tih je v Franciji, Štrasburg. Eh, tam so nekateri pomembni informacijski sistemi, drugi predlog pa je Talin. Vendar pa se svet o tem, svet o tem še ne bo odločal dokler ne bomo imeli vseh pravnih besedil. Predsedstvo je od vsega začetka v stiku z poročevalcem Koeljom in te stike bomo ohranili tudi v naslednjih mesecih. Na ta način bomo skušali zagotoviti dosego tega skupnega cilja. Torej, kako rečeno, ne vidim nekih večjih težav. Razen vprašanj, ki jih je izpostavil že poročevalec, pravice v glasovanju, odeležba držav članic, to so vedno zapletena vprašanja. Um, to je vse, kar imam povedati. Hvala lepa. Hvala lepa. Um, trije so se javili k besedi ali želi še kdo spregovoriti, če ne bomo zaprli se znam. Prva gospa in jo. Um. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se seveda rada zahvalila Karlosu Koelju, ki nas je sklical na sestanek poročevalcev v Senci pred nekaj časa. Takrat smo obravnavali precejšen spektr tem. Opredelili smo tudi prednostne naloge Na kratko bi rada predstavila štiri točke, morda pet, ki so pomembne za našo politično skupino. Pomembno je, da se vzpostavi ta agencija za operativno upravljanje. S tem se bomo izognili temu, da bi sisteme upravljale zasebne družbe. Vemo, da bi v tem primeru prišlo do varnostnih tvegan. Če mi dovolite zelo na kratko, bi rada omenila še eno temo, ki jo spostavi že Carlos Coelho in na katero vsi zelo skrbno pazimo. Kako bo nadzornik podatkov vključen v delo te agencije? Tudi tej temi dajemo velik podarek. Na kratko še ena tema, ki bi jo želela izpostaviti. Področje delovanja in odgovornost te agencije. Dogovoriti se moramo o tem, da se je treba izogniti kakršnim koli zlorabam, da bi morala ta agencija poskrbeti za tehnično delovanje predvsem. Četrta točka, ki smo jo obravnavali tako na sestanku poročevalcev v Senci kot eh, danes, kot je rekel že gospod Kueljo. Evropski parlament oziroma poslanci morajo vedeti, kdo bo deloval znotraj te agencije. Mi moramo dati svojo podporo agenciji. Potem pa še vprašanje sedeža se vedno kot francozinja skrbno spremljam to vprašanje. Gospod Kueljo je že izpostavil nekaj možnosti. Več možnosti obstaja, izbira bo težka. Mislim, da bi morali predvsem svojo odločitev temeljiti na tem, kako učinkovit bo ta sistem, stroškovno gledano, in kako bo možno poskrbeti tudi za varnost, kajti šlo bo za decentraliziran sistem. Kar nekaj pripomp in prošen ste podali v zvezi s to temo in vse to bomo upoštevali tudi, ko bomo nadalje oblikovali poročilo. Hvala. Speaker, Hvala. Naslednji govornik je gospod Alvaro. Hvala, predsedujoča. Imam to veselje, da lahko uh, to poročilo spremljam eh, tako v odboru za Libe, tako kot tudi v odboru uh, za proračun. V veselje mi je bilo sodelovati z gospodom Koeljem. Uh, mislim, da je izpostavil vse pomembne točke, eh, kjer so potrebna dodatna pojasnila. V bistvu je omenil samo tiste sisteme, ki bi jih naj vrgli sedaj v isti koš, Eurodax, CS2 in pa VIS. In um, tudi, kar se tiče razvoja sistema SIS v CS2, Torej, tukaj je potrebno najprej počakati, da bo SIS-2 e vzpostavljen in da bo deloval. Na to pa bomo govorili o migraciji oziroma ko bomo um, na tej točki, ko se bo zgodila migracija na SIS-2, e da bomo šele takrat imeli to agencijo eh, ali pa že prej to agencijo, kajti potem bo tudi slejko prej prišlo do izmenjave podatkov iz SIS na SIS-2, tako se tukaj postavlja tudi vprašanje časa. Potem se postavlja tudi vprašanje dostopa do podatkov in pa pravic do podatkov oziroma eh, podatkovnih baz. Zlasti naprimer pri Eurodaku se postavlja vprašanje dostopa Europola do Eurodaka, to do sedaj ni bilo predvideno. In pa pozorni moramo biti tudi na naslednje. Smiselno bi bilo, da bi te podatkovne zbirke centralno upravljali, ampak ne smejo biti tudi centralno povezane, eh, tako da bi imeli na skrižne reference eh, zmešnjavo podatkov in eh, zato sem istega mnenja kot Carlos Coelho, ko gre za vključitev drugih podatkov podatkovnih zbirk. E, torej v komisijskem predlogu je napisano, da bi lahko tam e, vključili tudi nove zbirke na področju pravosodja in pa policije. To se mi zdi preveč ohlapno in tukaj moramo počakati na ustrezne zakonodajne pobude, če bi želeli te podatkovne zbirke razširiti. Zanimalo bi me naslednje, morda lahko kaj o tem pove svet ali komisije. Torej, ustvarjamo enega izmed najbolj občutljivih centrov, ki bi jih imeli v Evropi z vidika podatkov, pa tudi z vidika informacij. Zlasti pa je tukaj pomemben vidik varnosti podatkov. Ne vem, kako je možno, da ena agencija nadzira druga, ampak govorimo o širitvi Eh, in pa novi ureditvi agencije Enise, ki bi potem eh, bila operativno dejavna, tudi govori za zaščito podatkov, naprimer ta široka informacijska eh, agencija, ali bi to nadzorovala Enisa, ko gre za varnost podatkov? Uh, sicer se sprašujem, zakaj sploh imamo takšno agencijo, kot je Enisa. Kar zdiče stroškov, bomo predlagali proračunsko gledano, da bi denar za to bil najprej previden v rezervi, gre za 120 milijonov evrov, eh, razporejenih po treh letih. 120 eh, milijonov evrov pa temeli na tem, eh, kar je bilo predstavljeno v predlogu komisije. Če bi imeli še lastnega nadzornika podatkov, eh, računovodjo in tako naprej, potem bi se spremenila tudi stroškovna struktura te agencije. Zato bi se nam zdelo smiselno eh, stroške šele, obnovlje, eh, šele utemeljeno opravljati, torej ko bomo enkrat vedeli, kakšna bo resnično strokovna struktura stroškovna struktura te agencije. In to bomo lahko ugotovili šele na koncu poročila, ko bomo točno videli, koliko bo osebe in kakšne bodo naloge agencije. Potem, kar se tiče vprašanja sedeža, sem podobnega mnenja kot Carlos Coelho, to je v veliki meri stvar sveta, da odloči o tem. Um, če bi ostali pri Štrasburu, je tam prav gotovo stavba, ki je eh, zasedena samo enkrat na mesec, ampak večinoma je tam eh, prostor, no, če bi eh, želeli naprimer to stavbo razširiti. In pa prepričana sem, da kolegica Estland do sedaj dobro pozna varnost podatkov, ko je doživela hud napad na njene podatke leta 2000 inteligente Plätze, aber wahrscheinlich tatsächlich nicht Sinn. Dass Estonija ima prav gotovo uh, že izkušnje na področju eh, varnosti podatkov, saj je že doživela eh, napad, tako da bi bilo z tega vidika vseeno, ki je, bi bil ta sedež. Sedaj pa še gospod Ens in pa gospod Albrecht. Hvala lepa, predsedujoča. Najprej naj povem, da sem olajšana spričal tega, kar je povedal poročevalec Koeljo, ko gre za tako težaven problem. V številnih. Uh, pogledih se z njim strinjam. To me nekoliko čudi, po drugi strani pa me tudi veseli. Bom pa izpostavila še nekaj točk, ki mi pripravljajo skrbi. Najprej. Veliko razprav je bilo o tem, kako upravljati z, tem, z temi obsežnimi informacijskimi sistemi in odločitev za agencije je bila nekako samoumevna. Eh, sama bi z veseljem razpravljala tudi o drugih eh, alternativah, kajti nekaj moramo imeti pred očmi. Imeli bomo eh, zbirke podatkov, kakršnih nismo imeli nikoli prej v zgodovini. Imeli bomo na milijone podatkov. In to morda lahko zveni učinkovito, pojavljajo pa se tudi določene nevarnosti. Uh, In uh, postavlja se vprašanje, kako lahko zagotovimo, da podatki ne bodo na neprimeren način izmenja in izmenjavani in na napačen način obravnavani. Uh, tukaj še nismo imeli nekih jasnih odgovorov. Uh, veliko je potrebno tukaj še narediti in uh, prav tako me ne potolaži to, da ima tukaj določene pristojnosti Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Uh, potem tudi. Uh, um, uh, tehnični vidik, torej uh, tehnično gledano se podatke lahko loči in tukaj se moramo vprašati, kako to tudi dejansko izvesti. Potem drugič, eh, agencija je pravni subjekt, to se zdi logično, ampak to zahteva določene možnosti nadzora tudi. Uh, Kar se tiče parlamenta, bomo eh, zadovoljni zgolj za poročilom oziroma ali bomo zahtevali več, tudi eh, kakšen bo naš odnos z eh, izvršnim direktorjem. To je, vprašanje je potrebno razjasniti. Kako je zapisano zdaj, to ni jasno in mislim, da mora biti parlament tukaj dejaven. Še zlasti pa se mi zdi pomembno to, da se naloge agencije jasno določi, da moramo imeti jasno ločitev. Eh, SI, eh, SIS-2 visa in pa Eurodaka in da tukaj ne bo prišlo do mešanja podatkov. Naslednji problem, eh, spomnite se razprave o SIS-2. Tukaj obstaja veliko razhajan mnen in če izhajam iz moje lastne države, je SIS-2 eh, na nek način odpisan, razmišljamo že o alternativnih možnostih. Eh, torej nekako izhajamo, mi pa izhajamo iz tega, da bo SIS-2 eh, prej ali slej prišel, to se mi zdi zelo pogumno, tako da se mi zdi, da to ne sme ostati zapisano kot je. Četrta točka ne smemo imeti nekakšnega blanko čeka za to, da bi lahko neke druge informacijske sisteme prav eh, preprosto vključevali v ta sistem. O vsake točki moramo posebej razpravljati, eh, ko bo eh, čas zrel za to. Torej, tu morajo biti ubeseditve zelo jasne. Tako kot je to zapisano sedaj, zame ni spremljivo. Potem tudi sedež agencije, tukaj se ne smemo slepiti, to bo še zelo sporno, eh, razprava še ni končana, obstajajo različni interesi. Ne vem tudi, ali je lahko vse skupaj na enem mestu, ali bi morali razmisliti o več mestih. No, v poročilu je to optimistično zapisano, sama vidim tukaj še velike probleme, s katerimi se bomo morali ukvarjati. Kar se tiče strukture, potem ugotavljam, da je izvršni direktor. Um, na nek način uh, nek veliki šef. Um, in uh, če bo temu tako, potem ga ne smemo imenovati tako, kot je to zapisano v predlogu uredbe. No, o tem bomo morali še razpravljati, kajti ta položaj bo resnično zelo pomemben. Kar se tiče pravna, pravnih sredstev, ali je možno uporabiti pravna sredstva, če bi bili prizadeti, uh, to o tem nisem nič našla v besedilu. In tudi, kar se tiče stroškov, o tem je že bilo nekaj povedanega, pa še nekaj bi želela povedati o vlogi Evropskega parlamenta. Če je spostavljen takšen sistem za tolično količino podatkov, s takšno koncentracijo informacij, potem se mi zdi, da bi morale biti pristojnosti parlamenta razširjene, možnosti nadzora morajo biti razširjene in tega ne moremo preprosto določiti z eh, odpraviti z nekakšnimi poročili, ki jih bomo dobili vsake nekaj let. To ni spremljivo in tukaj je potrebno uh, zadeve še jasneje določiti. In še zadnji govorni gospod Albrecht. Kratek bom, kajti uh, O tem smo že veliko krat razpravljali, to zdajne pripombe so se mi zdele vse zelo pomembne in uh, rad bi izpostavil nek vidik, ki se mi zdi izredno pomemben. Kar se tiče prekrivanja podatkov oziroma prekrivanja podatkovnih zbirk, Torej, določila o tem morajo biti že v osnutku uredbe jasno določene, tega ne sme določati šele kasneje agencije. Parlament mora eh, vse skupaj od vsega začetka jasno določiti. Kar se tiče križanja, zbiranja podatkov, to mora parlament jasno nadzirati. Nimamo zastojn takšnega načela. Gre za to, da večje kot so podatkovne zbirke, bolj obsežne kot so informacije, večje je tudi tveganje, da bi prišlo do določenih zlorab oziroma da se podatkov ne bi uporabljalo samo v jasno določene namene. In eh, ko bomo mi eh, podali svoje stališče o tej agenciji, moramo izhajati ravno iz tega, če že pride do križanja teh podatkov, potem mora biti vse skupaj jasno ločeno in o kakršnikoli spremembah je potrebno na novo odločiti parlamentu. Hvala lepa, gospod eh, Albreh, tudi za to, da ste bili kratki. Ali želi poročevalec podati zaključne pripombe? To thank you, to thank... Hvala lepa. Hvala lepa vsem kolegom za njihovo podporo in pripombe. Pročilo bom dokončal ta teden. Na ta način bomo dobili prvi osnutek. Naj pa podarim nekaj. Vzpostavili bomo agencijo, ki bo upravljala z podatkovnimi zbirkami. Ne bomo pa odločali o tem, kakšen bo dostop do, do teh podatkovnih zbirk strani različnih agencij. To pomeni, da če želimo spremeniti pravila o dostopu, potem bi morali najprej spremeniti pravni okvir vsake posamezne podatkovne baze. Če želimo povečati obseg eh, visa, eurodaka, eh, omogočiti dostop drugim uporabnikom, drugim agencijam, potem tega ne bomo naredili skozi upravljanje agencije, ampak spremembo pravnega okvirja. Teh orodi. Agencija, ki jo bomo vzpostavili, ne bo imela dostopa do podatkov. Imeli bodo uh, varnostno mrežo, hiter prenos, poskrbeli bodo za zanesljivo mrežo, za dober okvir za varnost podatkov, ne bodo pa imeli dostopa do podatkov. To je v našem interesu, v interesu varnosti podatkov. Zato bomo zahtevali takšno ločitev prestojnosti med uh, agencijo in pa upravičenimi uporabniki podatkov, ki so shranjeni v teh podatkovnih zbirkah. Torej, uh, besedilo bom končal ta teden in upam, da bodo kolegi uh, zadovoljni z mojim osnutkom in da ga bodo izboljšali za svojimi predlogi sprememb in pa pripombami. Hvala lepa. Sedaj pa osma točka na dnevnem redu. Gre za dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, sveta in komisije. Prisluhnili bomo poročevalcu Mihajlu Kašmenu. Gre za osnutek poročila, ki ga pripravljata skupaj Afko in Libe. V skladu z 50. členom poslovnika naš poročevalec je gospod Cashman, v Afku pa je poročevalka gospa Jeten Meki. Osnutek poročila temelji na predlogu komisije iz leta 2008 o obnovi obstoječe uredbo, uredbe iz leta 2009 o dostopu do dokumentov, sedaj pa smo dobili Lizbonsko pogodbo, ampak eh, komisija se je odločila, da bo obdržala osnovni predlog iz leta 2008 kljub novemu pravnemu okvirju. Potem, ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba, so vse agencije in pa institucije podvržene enakim načelom preglednosti in pa zaupnosti, kakor to določa uredba 1049. V tem smislu bomo jutri imeli prvo izmenjavo stališč za nekaterimi institucijami, agencijami in pa mm, organi, ki, so, ki se jih to tiče, tako da bodo predstavili svoje poglede in predloge. Zdaj pa vabim uh, gospoda Kašmana, da osvetli to temo. Hvala lepa, gospa predsednica. Prav imate, ko pravite, da eh, gre za sodelovanje oziroma da bomo jutri imeli zaslišanje s predstavniki različnih agencij in tega se že veselim. In uh, zahvaljujem se sekretarjatu, da je uspel to dati na dnevni red in tudi. Uh, pač sodelovanju z odborom za ustavne zadeve. Kot veste, je ta dosežen nekaj časa v, v eh, igri, vrsto eh, sestankov je bilo in sicer z mojimi, torej z poročevalci v senci. Osnutek, ki sem ga uspel narediti, je osnutek za razpravo, torej naj bi spodbudil razpravo in večina eh, sprememb je samoumevnih in da bi nam, bilo stvar, da bi nam bila stvar bolj jasna, moram povedati, da smo člen 9 nekako skušali izločiti, ko gre za dostop do občutljivih dokumentov. To je bilo spogajano mm, s svetom 99. leta, leta 2000, ko gre za specifično naravo Eh, zaupnih ali tajnih dokumentov. Zdaj gre za štiri razvrstitve, vendar ko smo ta deveti člen eh, odstranili, torej ko gre za razvrstitev teh zaupnih dokumentov, je vprašanje, ali ima javnost dostop do dokumentov v inštitucijah in tu mora biti dosežena neka skladnost in verjetno bo na koncu nekako bolj eh, pametni umi zmagali in ne bomo tega dosegli za uredbo. Vsekakor pa je razvrstitev takšna, kot jo je predlagal svet in je dober model in takšna razvrstitev bi morali uporabljati v vseh treh inštitucijah oziroma agencijah in organih. V uvodu, ki ste ga imeli, gospa predsednica, ste povedali, da smo sodelovali tudi s pravno službo, da bi dosegli usklajenost z Lizbonsko pogodbo, ko gre za delovanje Evropske unije. In istočasno smo skušali upoštevati tudi sodno prakso, ki je pač eh, uporabljena v sodišču Evropske unije. Torej, v novi uredbi bi morala Eh, bi morala predstavljati zakonski okvir za glede dokumentov, ki so eh, razvrščeni oziroma kot zaupni. Ko gre za klasifikacijo dokumenta, se to povezuje tudi z omejitvami državljansk, pravic državljanov eh, v članu 52, 52. členu listine o temeljnih pravicah in upam, da bo to jutri tudi v naših razpravah z različnimi sogovorniki. Gospa Jatenemaki se mi bo jutri pridružila in eh, slišali bomo tudi eh, mnenja torej, Evropskega varuha človekovih eh, pravic, potem tudi strani koordinatorjev za borbo proti terorizmu, potem bo tu še zastopnik Evropske centralne banke, in pa tudi z Nemške zvezne, torej Peter Šalen z Nemške zvezne eh, organizacije, predstavniki Frontexa in pa Europola in drugi bodo prisotni. Torej, tako imam velika pričakovanja glede jutrišnjega dne. Naj se zahvalim poročevalcem v Senci za njihovo sodelovanje. Nismo sicer imeli vedno enakega mnenja, vendar to je v naravi stvari in včasih zaradi različnih političnih, kot tudi kulturnih pristopov glede javnega dostopa do dokumentov. Stvarnost pri tem pa je, da ni kaj dosti apetita pri svetu za te predloge, kot je bilo dogovorjeno v zadnjem mandatu. In dvomim, da se bo zadeva spremenila. Vendar zanimivo je, če eh, smem povedati, zanima me, kaj bo storila nova britanska konzervativno-liberalna vlada oziroma kako bo nov um, predsednik vlade, gospod Cameron, ravnal. Torej, kot uh, del njegove izjave uh, v zvezi z koalicijo uh, je govoril o večjem dostopu do dokumentov, o večji preglednosti, o večjih eh, svobodah. Torej, moram reči, da eh, pričakujem torej, iz deklaracije nek. Eh, pričakujem to deklaracijo z velikim zanimanjem. Potem so tu še je predstavnik komisije, s katerim sodelujem že vrsto let in pristop, ki smo ga zauzeli, je. Eh, tudi v komisiji eh, nekako smatran kot nekaj, kar pravzaprav prevsega naše pristojnosti. Mi bi morali pravzaprav delovati samo v okviru eh, obnovljene verzije in bi morali vnaprej obvestiti komisijo in svet, da ne bomo govorili samo o prenovitvi, zaradi tega, ker načela niso bila izpolnjena in zato smo imeli nekako pravico so strani prejšnjega parlamenta, da lahko glasujemo o naših predlogih sprememb in mi nismo glasovali na prvem končnem branju. Načelo pa je, torej, to je načelo, po katerem delujemo in načelo prenove v tem primeru ni bilo upoštevano. In končno, prav je, da informiram vse občutljive, vse člane o občutljivi naravi predlogov sprememb. Predlagali so mi in čisto odkrit sem bil z poročevalci v senci, da tam, ko govorimo o informaciji in o dostopu do podatkovnih baz in pa informacijah v njih, se to lahko uporablja s strani zunanjih tretjih strani, torej, ki skušajo dobiti informacije o inštitucijah in sicer glede zadev Evropskega parlamenta. Zasebne in osebne zadeve pa so stvar zaščitne stvar, ki pade pod direktivo za zaščito podatkov. Kar pa se tiče osebje, izdatki in tako dalje, pa moram povedati eh, poslancem, da se to seveda lahko uporablja v tej uredbi, kot je zdaj predlagana tudi z moje strani. Kaj ti ne želim, da bi nekdo na koncu tega procesa pristopil k meni in mi rekel, nisem se tega zavedal. Moramo se zavedati nameravanih posledic, kakor tudi kakršnih koli nenapovedanih, nenameravanih posledic. Vendar prepričan sem, bolj kot je ta hiša odprta v svojih odnosih z državljani, z zastopnik, predstavniki državljanov, pa naj bodo to nevladne organizacije ali novinari, torej bolj kot to počnemo, manj bo dezinformacij, informacij, o naših inštitucijah. Torej, na boljši način se borimo proti napačnemu informiranju. To so pač bile glavne točke, o katerih sem želel govoriti in želim eh, slišati eh, vaše mnenje in upam, da mi bo potem uspelo sestaviti še boljši osnutek, kot ga imamo zdaj pred nami. Torej, jutri upam, da bomo popovdan vsi prisotni, tudi eh, poročevalci v senci in slišali bomo eh, od tistih zastopnikov, predstavnikov agencij, kako oni menijo, da jih ta uredba prizadeva, kajti trenutno obstaja pravni vakum in v svoji prilogi pravi komisija glede pogodbe o delovanju Evropske unije. Je to zabeleženo, vendar bomo videli. Hvala lepa, gospod Kašmen. Mislim, da podpiram vaše pripombe, zlasti zadnjo glede Evropskega parlamenta, ki mora pravzaprav biti zgled, ko gre za preglednost. Upam tudi, torej, imamo kulturno preglednost v inštitucijah. Moram reči, da je svet zelo, da se zelo obotavlja, da bi nam dal pogled na njihove, v njihove razprave in zunani odnosi nekako eh, torej iz tega razloga nekako ohranjajo svoje dokumente eh, zase. Upam, da bo ta uredba uh, postala evropski ekvivalent eh, akta o svobodi informacij Združenih eh, držav. Dva sta se prijavila k besedi. Torej, gospod Cashman, zelo zanimivo je, kar ste povedali. Predno začnemo z razpravo ko ste omenili uh, akt o svobodi o informiranju ZDA, se morda spomnite, da smo imeli videokonferenco z uh, predstavniki z Capitola in predno smo imeli uredbo, so oni rekli, če bomo dosegli to, kar smo se takrat odločili in smo, bomo dejansko presegli ta uh, akt ZDA. Seveda bilo je nekaj sprememb od takrat in moramo še zadevo zdaj dopolniti, vendar v mnogih pogledih smo zdaj vodilni na tej strani Atlantika oziroma na tej strani uh, eh, globu, zemlje kakršna koli konkurenca glede tega, kdo je svetovni prvak v preglednosti, je lahko dobra stvar. Gospod Jon. Hvala lepa za besedo. Glede te teme je. Eh, Je pravzaprav težko razpravljati. Moram pa povedati, da je gospod Cashman upravil tu dobro nalogo, pripravil je odličen predlog. Na srečanju poročevalcev v Senci so mi povedali, to je, to je sekretarjat Evropskega parlamenta, ki je tukaj podal opozorila, kaj bo to pomenilo z, za parlament in se strinjam z vami, gospa predsednica, da to uh, ne sme biti pristop oziroma kultura te hiše. Mislim, da je prav, da se podatki o našem finančnem stanju uh, dajo v vedno zunanjemu svetu in uh, Mislim, da nihče od nas nima kaj prikrivati, ko gre za finančno upravljanje. Kar pa se tiče 32. predloga spremembe, moramo skrbno preveriti, torej stvari glede osebnih podatkov, zdravstvenih podatkov, ko gre za podatke naših osebju v parlamentu in tu dejansko lahko zaidete v težavno situacijo, vendar to so izjeme. Zasebna sfera mora biti izključena, vendar istočasno pa mora imeti široko informacijo za eh, torej, dostopno. Za Imam pa še nekaj pripom, torej 19. točka o registru. Tukaj nismo uspeli narediti kaj dosti napredka. Torej zahtevan register, torej lobby register, morda bi morali to omeniti oziroma imenovati kot obvezni register. Zaenkrat ne vemo, kaj to pomeni. 72. predlog spremembe o začasni nerazpoložljivosti dokumentov. Torej, tu ne vidim razloga za to. Mora biti sklicevanje na nekaj. Ne morete preprosto zavrniti dostopa začasno iz pač nekega razloga oziroma da se sklicujete na nek razlog. In potem še predlog spremembe 33 ko je treba spostaviti odbor oziroma parlament bi ga vzpostavil, da bi preveril zaupne informacije. Torej, ta odbor ne bi bil sestavljen iz sedmih eh, članov. Torej, želel bi tukaj imeti jamstvo, da bodo vse politične skupine zastopane v tem odboru. Tako da je zadeva lepo razdeljena kajti to so stvari, o katerih se moramo vsi odločati in o njih razpravljati in ni prav, da bi kakšne skupine bile nezastopane. In pa še predlog spremembe 56. ki eh, govori o, o, o stroških eh, ko, za ljudi, ki zahtevajo podatke oziroma informacije. Mislim, da to ni prav. Ja, torej zadeve so zabeležene, vendar ni čisto jasno povedano. Ne vemo, kako, eh, kako bo to delovalo. Vsekakor pa je to dobro poročilo. Še nekaj, še nekaj poslancev je zaprosilo za besedo. Gospod Zomer. Zomer. Najlepša hvala, gospa predsednica kot prvo, glede poteka eh, oziroma kako je bilo s tem poročilom. Zaprosila sem eh, na srečanju eh, poročevalcev Senci, da bi preložili zastanek, dokler ne bi imeli pač dokumentov v, v vseh jezikih kajti imamo pravico, da delamo v maternem jeziku. Torej, nemški prevod je prišel prejšnji petek ob 12. Drugi jeziki pa so bili na razpolago šele ob 7. zvečer. Torej, če naj bi se potem nekdo v ponedeljek popovdan pripravil, za ponedeljek popovdan v svojem jeziku, mislim, da je to zelo težko. Da, In v enajstih letih, kot sem v parlamentu, moram reči, da nikoli ni tako, kot je v tem odboru, da je treba v tujem jeziku delovati. Saj bi lahko, vendar ne želim tega, kajti gre za zelo delikatne teme in v tej zvezi bi želela, da moramo imeti možnost, da delujemo v maternem jeziku, tudi v tem odboru. Kar pa se tiče osnutka poročila, pa naslednje. Razplošni problemi s poročilom, ki sem jih imela do zdaj, so še vedno prisotni in to poročevalec dobro ve. Veliko zadev še ni čisto pojasnenih in zamejenih, ko, gre, ko gre za dokument. Kaj je dokument? Definicija dokumenta. Mora biti bolj jasna, preprosta. Kaj je razlika med dokumentom in informacijo? Torej, ali obstaja razlika, če do, dovolim, dovolim dostop do dokumenta ali do informacij istočasno? Mislim, da gre za tu dve popolnoma različni stvari. Potem mora biti jasno ločeno, ko gre za dostop javnosti do zaupnih dokumentov in med institucionalnim dogovorom za dostop do zaupnih dokumentov. Imam občutek, da je poročevalec tukaj poskušal nekako um, doseči dostop na osnovi medinstitucionalnega dogovora in je v tej smeri nekako spremenil to poročilo. Mislim pa, da to ni naša naloga. Uh, ko govorimo o dostopu javnosti do dokumentov. In po moje je treba tudi pojasniti, kako, Evrops, kako je Evropski parlament kot inštitucija tukaj um, vključen, kot inštitucija ali kot zakonodajni organ. Torej, enkrat je omemba pač. Uh, inštitucija, drugič je zakonodajni organ in dostop dokumentov ni enak do enega ali drugega, zato mi to ni najbolj jasno. Dostop do dokumentov za člane parlamenta, asistente, uradnike, dostop javnosti do teh različnih um, skupin oseb mi tudi ni najbolj jasen. In to, kar sem slišala danes od kolegov, mi je zdaj še manj jasno. Po eni strani govorimo, da osebn, vse osebne zadeve poslancev ne bi dajali v javnost, da to pade pod direktivo o zaščiti podatkov. Po drugi strani pa pravi poročevalec, da da, uh, prisluhnite kolegi, ko pa gre za asistente oziroma povečanje asistentov in podatkov o asistentih, pa mora biti vse javno. Kako pa je to? Torej, a to pa niso več zaščiteni podatki in v Nemčiji, na primer, imamo mi. Uh, Tudi zaščito podatkov glede davčnih eh, informacij in pa zdravstvenih eh, podatkov ne moremo enostavno tega dati v javnost o ljudeh, ki so v službi v Evropskem parlamentu. Mislim, da ta ločitev tukaj mi ni čisto jasna. In kaj, kaj je zdaj ta eh, pomemben javni interes? Ko je rekel poročevalec, je rekel takšen javni interes za objavo Eh, pač teh dokumentov, eh, pač je tisti, ki potem eh, zahteva, da se dokumenti dajo v javnost. Kdaj je zdaj ta interes tako pomemben in nujen? To je zdaj vprašanje interpretacije, ni najbolj jasno. In moram, moramo biti bolj natančni na večjih tukaj področjih, zato da bo vsak točno vedel, kdo ima dostop do česa, do, naj ima dostop do česa. In pa še vključenost varuha človekovih pravic v, odločitvi, v odločitev o, o tem, da se dajo dokumenti v javnost. Tukaj razmišljam, da to presega mandat varuha človekovih pravic. Mislim, da ta vloga ni ena njegovih obveznosti, drugače pa moramo spremeniti njegov mandat. In vprašanje je, ja, bi to morali storiti in pa ali naj bi res ena oseba bila tista, ki bi odločala o tem. In pa še vsebinsko. Cilj te uredbe naj bi bil, da bi državljani Evropske unije bili v stanju, da lahko torej, e, postopke sprejemanja odločitev e, sledijo. Mislim, da je prav, da e, je delo parlamenta pregledno in če sem pri tem zelo pozorna in bo ta uredba tako, kot je zdaj narejena, bo dosegla ravno nasprotno tega, kar bi želeli. Pripeljala bo do tega, da bo državljan preplavljen z obilico informacij, večina od katerih je nepomembna, ko govorim o dokumentih tekočih procesov in državljan pravzaprav ne more nekako sploh presoditi, kaj gre za, ko gre za ali kaj je dokument, nek, kjer je neka odločitev sprejeta. In mislim, da končni rezultat tega bo, da bo za običajnega državljana Evropa nerazumljiva. Gospa Somar ali lahko zaključite. In pa še odbor za peticije je eh, želel za svoje mnenje imeti preložitev, ali bo to šele po poletnih dopustih, ali to pomeni, da se bo časovnica tega poročila Eh, ravnala po eh, torej, odločitvi odbora za peticije. Se upravičujem, da sem vas prekinila, pravi predsednica, ampak imam kar še vrsto govorcev na seznamu. Mislim, da je to pomembna tema, vendar poskušajte biti čim bolj eh, koncizni in ne bodite predolgi. Gospod Brons. Jaz sem eh, seveda za dostop javnosti eh, do dokumentov, vendar če so ti dokumenti zapisani zelo zapleteno, to ni koristno. Zato bi moral vsak dokument biti eh, torej jasno napisan, tako da bi lahko državljani ga razumeli, ne da bi morali še nadalje kje kaj raziskovati. Mislim, da večina dokumentov ni takšnih in da je to tudi eh, stvar prevajalskih eh, služb. Torej, vendar tudi angliški dokumenti izgledajo, kot da so bili eh, prevedeni iz kakšnih treh čudnih jezikov. Mislim, da bi bil prevod oziroma prevajalsko delo tukaj skoraj nemogoče. Torej, želeli bi imeti, želeli bi imeti, oziroma imamo v Angliji neko jasno, spreprosto družbo, vendar mislim, da bi lahko imeli tudi nekako uh, enostavno jezikovno evropsko družbo. Se strinjam z vami. Eh, hvala lepa. Gospa Guns. Moram eh, podpreti pristop gospoda Cashmana, če primerjamo predlog komisije in eh, njegovo poročilo, lahko vidimo, da je eh, Michael tukaj razvil sistem, ki temelji na preglednosti in dostopnosti, ne samo fizični dostopnosti, ampak uh, je skušal tudi zadevo narediti razumljivo za normalnega, običajnega državljana. Seveda gre za veliko razliko med eh, obema besediloma in pogajanja bodo eh, ostra, vendar vloga parlamenta je, da zastopa svoj pristop in ustraja na njem. Hvala lepa, gospod Gens, gospod Jakolino. Brevist. Sam bom zelo kratek. Tu govorimo o uredbi iz leta 2001. Zelo pozorno sem prisluhnil vsem pripombam, ki ste jih podali in en vidik se je zlasti jasno izpostavil. Besedilo bi moralo biti pregledno, jasno, bistveno, Mislim, da bi morali zagotoviti javnosti boljši in večji dostop do dokumentov. Tako da bi tudi državljani vedeli, kako poteka proces odločanja v evropskih institucijah. Evropski državljani bi lahko tudi bolje nadzorovali ta proces, izražali svoj interes. Z veliko mero pozornostjo sem prebral tudi samo definicijo posameznih dokumentov, kateri so označeni kot zaupni, kateri gredo v arhiv in tako naprej, kateri so zgodovinski dokumenti in tako dalje. Par pripomp imam tri. Kolega Kašman je zagotovo zelo izkušen kolega in se zaveda, da je dostop do takšnih dokumentov drag da bo omogočanje dostopa povzročilo tudi ogromno stroškov. Kolega Kašman, danes smo glasovali tudi o upravljanju, internetnem upravljanju. Želimo si, da bi bilo upravljanje razumno, lahko se naprimer dokumenti prevedo v italijanščino, tudi v kakšen drug jezik, ampak kaj želim povedati? Če bomo sprejeli ukrep s takšnimi karakteristikami, bomo morali bistveno spremeniti tudi delovanje. Če bomo zagotovili tako visok dostop, bomo morali tudi organizacijsko strukturo spremeniti, prevzeti bomo morali dodatne stroške, skratka vzpostaviti bomo morali neko novo organizacijsko strukturo. Gospod Kašman, včasih morda ne bi bilo smiselno vsega objaviti. Lahko bi objavili nek povzetek, naprimer vaš predlog spremembe številka 14, da bi to objavili v naprimer, uradnem listu. Dovolj je, da včasih objavimo samo nek povzetek, povzetek dokumenta, povzetek nekega ukrepa. Lahko bi mi povedali, če želite tudi to, kaj imate v mislih, ko govorite o posebnih dogovorih, v predlogu 16 o tem govorite. Kaj pomeni skleniti poseben dogovor, ko gre za omogočene dostopa do določenih dokumentov? Verjetno bomo včasih z omogočenjem dostopa do vseh teh dokumentov samo potešili željo nekoga. Hvala. Ano. Gospa Alvano. Hvala lepa, predsedujoča. Rada bi se zahvalila gospodu Kašmanu, zato ker vem, da že več let dela na področju preglednosti, želi, da bi vsi državljani imeli čim več možnosti dostopanja do dokumentov. Pravna služba je nedavno podala svoje mnenje, v zvezi s tem, da bi Evropski parlament moral imeti čim širši dostop do dokumentov, ki se nanašajo na mednarodne sporazume, kot so SWIFT, PNR in tako naprej. Par vprašanj imam, ker določenih stvari nisem najbolje razumela. Člen 33, deveti odstavek, tam piše, da ima Evropski parlament dostop do dokumentov, ki jih je obravnaval omejeni odbor sedmih članov. To me nekoliko skrbi, zato bi rada samo preverila, ali gre tu za omejitev ali bi lahko ta omejeni odbor sedmih članov razširili. Potem predlog spremembe 30, drugi odstavek. Tam govorite o dostopu do dokumentov. Zanima me, kaj bo s pritožbami. Tu piše, da bodo člani institucij morali načeloma uporabljati notranje instrumente za dostop do teh dokumentov. Ampak pri državljanih to vrsten dostop ni možen. Zato me zanima, zakaj ste spremenili 39. člen, ki je že bil sprejet strani parlamenta. Še zadnja stvar, za katero prosim, da mi jo pojasnite. Čemu ste se odrekli v tem novem poročilu v primerjavi s prejšnjim poročilom? Kakšna je torej razlika med novim in starim poročilom? Hvala lepa, gospod Alfano. Še ena oseba je prosila za besedo, ampak s tem smo res zaključili seznam govorcev. Gospa Weber, potem pa še gospa Makovej. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Tudi sama bi rada čestitala poročevalcu. Vem, da že nekaj časa delamo na tem, da bi evropska javnost dobila dostop do dokumentov Evropske unije. Presenečena sem nad tem, da še vedno podajate pripombe v smislu, da oklevate pri tem, da zakaj sploh potrebujemo dostop do dokumentov. Ne, zakaj ne podajate pripomb, ki bi izboljšale to poročilo? Težko bom posredovala sporočilo nazaj državljanom. Kako lahko mi govorimo o pomankanju in primankljaju demokracije, o tem, kako je Evropska unija oddaljena od državljanov istočasno, pa nismo zmožni zauzeti nekega stališča glede dostopa javnosti do naših dokumentov. V zadnjih desetih letih je v državah, ki niso bile znane kot najbolj demokratične, bila sprejeta zakonodaja glede dostopa javnosti do dokumentov. V Evropski uniji pa takšne zakonodaje nimamo, kar je velika pomankljivost. Je pa res, da o tem veliko govorimo, nič pa ne storimo. Mislim, da lahko dosežemo dogovor v zvezi s tem, da smo lahko tudi bolj konstruktivni. Vendar bi s tolikšnimi predlogi sprememb samo razvodenili vsebino tega poročila. Tega pa ne želimo. Vsi zelo dobro vemo, da se za to vrstnimi tajnimi zaupnostmi in tako naprej skrivajo druge stvari tako da ljudi lahko skrbi korupcija, naprimer, ali pa to, da stvari morda vsem niso jasne, lahko pa mislijo tudi, da nam enostavno ni mar za njih. Kot parlament želimo sicer njihove glasove, vendar ko jim želimo omogočiti naprimer dostop do dokumentov, pa svojo pripravljenost kar naenkrat odrečemo. Hvala lepa, gospod Makovej. Hvala lepa. Tudi sama bi rada podprla predlog, da se zagotovi dostop do informacij in do dokumentov, čim širši dostop. Ne moremo trditi, da je informacij preveč ali da te informacije niso pomembne za državljane. To ni naš problem. Državljani so tisti, ki bodo sprejeli odločitev v zvezi s tem, katere informacije potrebujejo, dostop do katerih informacij želijo nismo mi tisti, ki bomo odločili na mesto njih. Mi moramo te dokumente in informacije samo dati na voljo. Če besedila niso razumljiva, je to naš problem, zato bi morali nekaj storiti v zvezi s tem. Ne pa, da omejimo dostop javnosti do teh dokumentov, zato ker se nam zdijo besedilo včasih preveč zapletena ali pa, ne vem, slabo napisana. Potem pa še sam mehanizem, ki smo ga vzpostavili za to, da se organizira komuniciranje z javnostjo da se da te informacije in dokumente na razpolago. To je naš problem, mi moramo rešiti ta problem. Tako da so vsi ti argumenti, argumenti na podlagi katerih ne moremo preprečiti javnosti dostopa do informacij. To so stvari, ki jih moramo sami rešiti. Hvala lepa, gospa Makovej. Predem dam besedo komisiji na kratko in še poročevalcu na koncu bi rada sama povedala par stvari ugotavljam, da obstaja velika razlika med tem, dokolikšne mere smo spodkopali zasebnost državljanov v zadnjih desetih letih z argumentov, če nimate ničesar skrivati, potem se nimate ničesar bati. Tako da bi javni organi morali imeti dostop do vseh vaših občutljivih zasebnih podatkov, če pa to logiko obrnete, če bi morali isto logiko uporabljati tudi zase in za institucije, za evropske institucije in za nacionalne institucije, potem vidimo, da so te institucije veliko bolj skrivnostne, da si jemljemo veliko več privilegijev v tem oziru, kot jih imajo državljani. Tako da glede tega vlada neravnotežje. Potem pa še vprašanje Majklu. Rekel si, da bi ta instrument, če ga bomo sprejeli, še močnejši kot je Freedom of Information Act v ZDA vendar me nisi popolnoma prepričal. Morda bo sama uredba lahko služila kot močan instrument za državljane, vendar lahko evropske institucije vedno uporabijo načelo subsidiarnosti ali načelo mednarodnih odnosov in se skrivajo potem za tem. Vedno lahko rečejo, seveda bi mi z veseljem dali na razpolago te dokumente, jih razkrili, ampak tega ne moremo storiti zato, ker države članice ali pa naši mednarodni partneri tega ne želijo. Kar nekaj primerov je glede tega, naprimer telesni skeneri. Ogromno informacij smo prejeli tudi strani ameriških drž kolegov, ki so prejeli informacije preko določenih zahtev o tehničnih specifikacijah teh telesnih skenerjev. Ko smo mi prosili za enake informacije naše nacionalne organe, teh informacij nismo prejeli. Dobili smo jih strani američanov, tako da smo jih imeli na voljo, vendar ko smo za identične informacije zaprosili naše vlade, teh informacij nismo dobili. Ni pa na voljo noben evropski organ, ki bi nam lahko te informacije posredoval, kar pomeni, da obstaja vrzel, obstaja neka luknja. Uh, zelo pogosto se moramo zanašati na naše ameriške kolege in od njih prejeti informacije v zvezi s tem, kaj počnejo naše vlade oziroma kaj počne Evropska unija. Zato bi se morali tega vprašanja, po mojem mnenju, lotiti. Komisija je prosila za besedo, ampak prosim vas, da ste res kratki. Sicer še ne zamujamo, ampak na voljo imamo zelo malo časa. Prosim, da svoje poveste v največ treh minutah, potem pa dobi besedo pročevalec. Hvala, gospod predsedujoča. Zelo kratek bom. Najprej čestitke Michaelu Cashmanu, da je ponovno vrstil to temo na dnevni red vašega odbora. Komisija v celoti podpira ta proces. Želimo se vzpostaviti konstruktivni dialog. Prva stvar, ki bi rad omenil, je to, da gre za uredbo o pravicah državljanov. Mislim, da se to tudi pričakuje od nas. Sprejeli smo novo pogodbo, v osrčju katere so državljani. Večino členov se nanaša na njih, na pobude državljanov in tako naprej to je pravica državljanov, ki jo omogočamo znotraj institucij. Institucije med seboj trenutno razpravljajo o tej temi, tudi o tem, kakšen dostop imamo institucije do dokumentov druge institucije. Ne smemo izpred oči izgubiti dejstva, da gre tu v prvi vrsti za zakonito pravico, ki je zapisana v pogodbi. Ta pravica je omogočena državljanom. Državljani morajo imeti dostop do obstoječih dokumentov, ne tistih, ki jih pripravljamo. In uredba je, po mojem mnenju, dobra. Za komisijo je seveda to nekaj običajnega, kaj ti prejemamo ogromno zahtevkov za dostop do informacij, ogromno tem zahtevkom tudi ugodimo, pri nas dobro deluje tudi sistem pritožb. V trenutno veljavni uredbi se omenja tudi sodna praksa. Vidimo pa, da obstajajo pomisleki na določenih področjih, zato smo sodišče prosili, da poda svoje tolmačenje teh težav. Kadar pride do težavnih političnih tem, je bolje, da zakonodajalec sprejme odločitev v zvezi s tem, kakšne pravice obstajajo. Če se odzovem še na vašo pripomo, gospod predsedujoča, komisija se še preveč dobro zaveda tega, da je treba uravnotežiti obe uredbi, ki, um, tisto, ki se nanaša na dostop do podatkov in dokumentov in tisto, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov. Obe uredbi imata enako težo in enako vrednost. Danes zahtevamo veliko informacij o posameznikih, kaj tele tako lahko administracija dobro deluje. Vendar, kot ste že sami rekli, enako pomembno je, da se osebni podatki zavarujejo. Zato uredba 1049 in uredba 45 predstavljata dokumenta, ki omogočata državljanom osnovne pravice. Še nekaj bi rad izpostavil. V osnutku predlogov sprememb je omenjeno tudi nekaj, kar je močno pri srcu komisiji. Komisija ni samo administrator v smislu bruselskega administratorja za vsa evropska vprašanja. Smo tudi politični partner, kajti sprejemamo politične pobude. Ima pa komisija še eno vlogo, ki nas močno skrbi in ki se tu ne odraža v celoti. Zaključujem, gospa predsedojoča, zadnja pripomba. Mi smo urad za konkurenčnost v Evropski uniji pravzaprav. Nek organ za konkurenčnost in zdi se mi, da bi vsak v tej dvorani želel, da se ta uloga komisije ohrani mi smo tisti, ki poskrbimo za to, da notranji trg dobro deluje, da je pravičen do vseh. Dokumente, ki jih ima na voljo komisija, se potem pošiljajo tudi o petih zjutraj v podjetja in druge urade, s katerimi potem dokazujemo, da je prišlo naprimer do kartelnega dogovarjanja. Do to vrstnih dokumentov dostopa ne morete imeti. Zato vas prosim, da nam pomagate zaščititi komisijo v tistih, pri tistih področjih, kjer komisija izvaja preomenjeno pristojnost. Hvala lepa, gospod Cashman. Bi lahko povzeli razpravo v nekaj minutah, če je možno. I, I could, then... Lahko bi, ampak potem me boste obtožili, da nisem odgovoril na vprašanja. Zato bom storil vse v svoji moči. Najprej najlepša hvala vsem za vaše pripombe, tudi tistim, ki se z menoj ne strinjate. Glede predlogov sprememb 32, Denis, tega si omenil. Omenil si registr, seveda bi moral biti registr obvezen. Vendar smo tu izpostavili načelo, kajti to ne bo pravna osnova, s katero bi lahko vzpostavili obvezen registr. Zato tudi nismo šli po tej poti. Zato odbor predlaga, da se pač razbija jajce in se iz tega naredi omleta. Z njim smo dolgo delala na tem dosjaju. Vsem kolegom pravim, da nikoli ne skušam doseči najnižje možne ravni. Ambiciozen sem zato, ker želim za državljane doseči največ. Omenjamo poslance in vsi, ki delajo v tej instituciji, morajo poskrbeti tudi za varstvo podatkov. Imamo direktivo 46 skozi 2000, se mi zdi. Ampak, gospa Sumr, člani Evropskega parlamenta zbujajo paniko, ne drugi. Vse direktive veljajo enako za vse. Želim se oddaliti od te zmede, da bo na nek način ta uredba lahko služila kot argument, na podlagi katerega bodo poslanci ali člani institucij lahko dostopali do dokumentov. Zakaj govorimo o medinstitucionalnih sporazumih? Zato, ker če tega ne bi bilo leta 2001, ne bi vzpostavili medinstitucionalnega sporazuma, ki omenja tudi dostop do dokumentov med posameznimi institucijami. Sam trdno verjamem, v to, da če si nekaj želiš, potem to zahtevaj. Če nekaj ne deluje, to izboljšaj. Denis, realistični moramo biti. Večina teh zahtev prihaja strani odvetnikov, lobistov, pravnikov. Problem je v tem, da nekateri dokumenti niso elektronsko na voljo. Tudi američani nam isto očitajo. Nimamo javnega registra. Zato se pogovorite z zakonodajalci z druge strani Atlantika in njim verjemite, če meni ne. Gospa Somar, če so prevodi na voljo šele v petek, veliko plačamo za to, da delamo tudi za vikend. Prišel sem iz Južne Afrike, cel teden sem tam vodil delegacijo. Pomembno je, da imamo na voljo vse jezikovne različice dokumenta. Zato smo tudi prestavili rok vsi ti dokumenti so na voljo v vseh jezikih in tudi več denarja smo zahtevali za to, da se ti dokumenti dajo na voljo v vseh jezikih. Pomembno je, da do vseh teh informacij dostopate v svojem maternem jeziku. To je pomembno načelo in se strinjam z njim. Mislim, da se bo pač morala strinjati, da se ne strinjava glede številnih vprašanj, gospa predsedujoča. Gospa Makovej je rekla in moram reči, da je vaš sloves glede uporabe preglednosti, odprtosti za razkrivanje korupcije v vaši državi nekaj, kar bi morali dajati kot izvrsten zgled tega, kaj je možno doseči, če se da informacije na voljo. Vendar se mi zdi preč pokroviteljsko in tudi ne verjamem v to, da je informacij preveč, da jih, da jih državljani ne bi razumeli. Nevladne organizacije, novinari, državljani želijo dostop do celega kupa dokumentov. Zato je treba te dokumente dati v javni registr čim hitreje, kajti tako bodo ti dokumenti takoj na voljo vsem tistim, ki jih želijo. Časovni rok lahko podaljšamo, če menite, da boste konstruktivno lahko sodelovali. Ne bom pa podaljšal roka samo zaradi tega, da bi imeli še manj možnosti, da dosežemo dogovor. Potem, prevladujoč javni interes če pride do izliva nafte in nekdo želi dostop do informacij glede tega, kaj je storila družba BP, potem je treba seveda upoštevati tudi javni interes v luči trenutne prevladojoče situacije in tudi mnenje pravnih služb je potem treba upoštevati. Če grem naprej, gospod Bronz, morda ne podpirate pristopa svoje stranke, ampak če vam kaj ni všeč, mi, pomaga, mi pomagajte pri preoblikovanju tega besedila. Gospa Gonč, zagotovo bodo pogajanja dol naporna, verjetno ne bodo dolga, glede na to, kaj smo danes že povedali. Mislim, da so tudi predstavniki skupin in vodje skupin povedali svoje mnenje in zagotovo me bodo popravili, če se motim. Gospod Jakolino, prav imate, ko pravite, da je treba upoštevati vedno tudi stroške, no vse zadnje so državljani tisti, ki plačujajo. Vseeno pa bi morali pogledati, kaj lahko dosežemo na dolgi rok, kajti tu gre za vprašanje dolgoročnih rezultatov. Potem začasni postopki, v okviru katerih državljani naj ne bi imeli dostopa do dokumentov. Tu lahko govorimo o delnem dostopu, o dostopu, ki bi bil omogočen kasneje. Omenjali ste grafe, potem tudi posamezne enote znotraj institucij. Če želijo državljani sodelovati v demokratičnem procesu in če ne vedo, katere enote, kateri direktorati, kateri ljudje sodelujejo v procesu, ljudje, državljani ne morejo vplivati na sam proces. Gospa Alfano, sedem članov odbora. Gre za odprt predlog. 30. predlog spremembe je namenjen temu, da se poslance opomni na to, da to ni njihova metoda za dostopanje do dokumentov. Kaj smo opustili? Opustili smo večino tistega, kar se navezuje na reference na status članov. EPP sem prosil, da glasuje za na zadnjem glasovanju, vendar EPP ni glasovala za, zato se mi zdijo ti predlogi spremem popolnoma odveč kajti s tem ne moremo spremeniti ali okrepiti statuta članov. Tam imamo na voljo ločeno pravno podlago. Predlog spremembe 39 pa se nanaša na sodno prakso. Gospa Weber, gospa Renata, najlepša hvala za to, da ste omenili demokratični deficit. Če se ne bomo tega lotili, nas bodo vedno obtožili, da spodbujamo tak deficit. Gospa Makove, še enkrat najlepša hvala. Res je javnost tista, ki mora sprejeti odločitev, kaj si želi in česa ne. Mi moramo omogočiti samo dostop do informacij in to čim hitreje in čim bolj učinkovito. Veto tretje strani, gospa predsedujoča, morda veto tretje države. Svet, komisija skušata rešiti to vprašanje, tudi mi ga skušamo rešiti, zaenkrat nam še ni uspelo. Mislim, da se bomo morali s tem še nadalje ukvarjati. Strinjam se z Jensom glede vsega, kar je rekel, bi pa rekel to, da so vključeni tudi primeri konkurenčnosti, zlasti, če trenutno potekajo preiskave. Komisija ima težavo, če se, na primer, preiskavo konkurenčnosti zaključi. Ko so informacije enkrat na voljo, lahko ugotovimo, da je, na primer, družba, ki je bila del kartelnega dogovora tista, ki je posredovala informacije v zvezi s kartelnim dogovorom. In če se takšna družba potem izključi, se s tem oduzame pogum in željo drugim podjetjem. Kot temu pravimo Združenem kraljestvu in upam, da se bo to dalo prevesti v vse jezike, komisija uporablja pravzaprav macolo za to, da razbijajo orah kot rečeno, pripravljen sem sodelovati s komisijo, lahko sodelujemo tudi s svetom glede dostopa tretjih strani do dokumentov. Lahko bi, naprimer, dokumente tretje strani dali v neko ovojnico in jih predstavili šele ob koncu postopka, tako da ima tretja stran še vedno lastninsko pravico ali avtorsko pravico do teh dokumentov. Vem pa, Jens, da je to težava, ki jo bomo morali premagati. Naj na koncu izpostavim še nekaj, kar je meni zelo pomembno in tisti, ki me poznate 11 let, veste, zakaj gre. Kadar se navežem na neko načelo, tega ne podpiram zato, ker se naprimer Karl Marx s tem strinja. Sam se lahko morda strinjam s Karlom Marxom, ne pa z Gravčom Marxom. Če vas kaj moti, lahko to spremenim. Vsi smo se borili v tem parlamentu v začetku mandata leta 2004 za načela, pri katerih smo bili pripravljeni tudi izgubiti. Včasih namreč lahko izgubiš ali pa zmagaš pravzaprav s tem, ko si poražen, če se zagovarjajo najvišji standardi, najvišja načela. To je popolnoma jasno. Ko gre za odprtost, ko gre za preglednost, stvari ne bodo kar tako izginile. Ljudje bodo želeli vedeti, zakaj so poslanci vseh političnih skupin proti temu. Hvala lepa, gospod predsedujoča, da ste mi dali na voljo nekoliko več časa, vendar se mi zdi, da se mora povedati vse to, kar sem povedal, zato ker smo slišali kar nekaj nasprotujočih mnen danes. Hvala. I, I request, Hvala lepa. Sem videla, da želite besedo, ampak ne morem vam dati še enkrat besede. Ura je 5 čez 5. Razpravljali bomo o PNL. Sama sem poročevalka za to temo. Že prejšnji teden sem vas opozorila, da moram ob pol šestih zapustiti sejo, kar pomeni, da bomo na voljo 25 minut, da opravimo razpravo. V tej razpravi boste morali biti veliko bolj kratki in jedrnati. Mi je zelo žal, razpravo smo imeli, zagotovo se bomo k tej temi še vrnili. Še bomo razpravljali o tej temi. Do 10. junija morate vložiti predloge sprememb. Aha, očitno ne v mojih zapiskih piše 10. juni, ampak so mi drugače povedali poročevalec. Gospa Makovej se je strinjala z menoj. V prejšnjem mandatu smo glasovali o tej uredbi. In takrat EPP skupina ni glasovala tako, kot sem predlagal. Priznam pa v tem odboru, da ste, gospa Makovej, popolnoma soglasni s pristopom, ki sem ga zauzel. Se upravičujem, o tem bomo še razpravljali, res si želim obravnavati naslednjo točko. Razprava je jasno pokazala, kako in kaj. Pet sekund, dobro. Rekla sem, da se ne strinjam z argumenti, kot so preveč informacij ali bolj ali manj relevantne informacije. Vse informacije je treba dati na voljo, javnost je tista, ki naj sprejme odločitev v zvezi s tem, kaj potrebuje in kaj želi. Hvala lepa, mislim, da ste bili dovolj jasni. Gremo naprej. PNR. Kot poročevalka in predsedojoča vas prosim, da sodelujete z menoj, da se res v pripombah osredotočite samo na nove stvari, ne podvajajte stvari, ki so že bile povedane. Zakaj smo še enkrat uvrstili to točko na dnevni red? Od zadnje razprave smo prejeli skupni pregled sporazuma med EU in ZDA. Vsi ste imeli priložnost ta dokument prebrati že pred nekaj časa. Predlagam, da najprej Dam besedo vam, tako da zastavite vprašanje tudi komisiji. Komisija bo potem odgovorila na vaše vprašanje. Tudi sama sem poslala nekaj vprašanj komisiji in to večkrat, pa še vedno nismo prejeli jasnega in nedvoumnega odgovora. Razpravo bom začela kar sama, skušala bom biti čim bolj kratka. Par zelo kratkih pripomp strani komisije bi rada slišala glede tega skupnega pregleda. Zanima me tudi mnenje komisije glede tega, da ne morejo razkriti vseh informacij, do katerih so imeli dostop. Kakšno vrednost pa to potem daje skupnemu pregledu? Zelo specifično vprašanje imam. In sicer usupljivo se mi je zdelo to, da je v skupnem pregledu omenjena ena specifična pripomba, ki sem jo sama vložila. Celo na sodišče sem šla, gre za javne informacije, ki so bile objavljene tudi v časopisu. Vendar naj bi pripombe bile tri. Omenili ste imena vseh tistih, ki so vložili pritožbo. Mislim, da je to res osupljivo in politično zelo pomembno. Zakaj ste to vrstili v poročilo, me zanima. Drugo vprašanje se ne nanaša na ta skupni pregled, temveč na pravni status sporazuma s Kanado. Ravno kar sem prejela informacijo, da do sedaj strani Evropske komisije nismo pojeli, prejeli nobenih informacij in pojasnil glede pravnega statusa tega sporazuma. Dejstvo, da je ta sporazum nekoliko nejasen in dvoumen, me še bolj utrjuje v prepričanju, da potrebujemo nov sporazum s Kanado in da komisija potrebuje nov mandat za pogajanje s Kanado. Tretja zadeva. Vedno znova smo komisijo prosili, da nam pojasni, zakaj nova varnostna pravila, ki zahteva tudi zbiranje podatkov PNR in ki so jih uvedla z uvedla ZDA teden pred objavo skupnega pregleda. Zakaj Evropska komisija do sedaj ni bila zmožna pojasniti, kaj pomenijo ta pravila, kaj prinašajo seboj in kako bodo vplivala na uporabo podatkov PNR v okviru sporazuma med ZDA in Evropsko unijo. Zanima me, kdaj nam boste podali dodatno pojasnilo v zvezi s tem. Še zadnje vprašanje. Kdaj nam bo Evropska komisija podala tudi odgovore na vprašanja, ki smo jih izpostavili novembra 2008 v resoluciji? Resolucija sicer ni več pravno relevantna, zato ker sedaj velja Lizbonska pogodba, še vedno pa so relevantna vprašanja, ki smo jih zastavili v tisti resoluciji. Želimo odgovore na ta vprašanja. Na koncu pa nas zanima še to, ali bo komisija predložila sveženo PNR še pred poletnimi počitnicami. Ali torej upoštevate roke, jih boste izpolnili? To so moja vprašanja. Zanima me, ali imate tudi vi kakšno vprašanje za komisijo, kakšne pripombe. Tako sem vas preplašila, da se nihče ne drzne prositi za besedo ali zastaviti vprašanje. Dobro, potem pa komisija. Prosim vas, da ste kratki, morda bodo člani želeli besedo kasneje. Ja gospod Almeida. Pa vsem, kar ste povedali, bi bil vesel, če mi ne bi bilo potrebno odpreti ust, ampak vseeno. Skušal bom povzeti nekatere zmed naših odgovorov. Kar se tiče skupnega pregleda, mislim, da je ta pokazal, da je ZDA uporabila podatke iz PNR za boj proti terorizmu in kriminalu. Mislim, da so nasplošno spoštovali obstoječe dogovore. Zdi se nam, da filtri dobro delujejo, ko gre za eh, dostop oziroma za dostop ZDA do 19 kategorij dostro, do, dogovora. Mislim, da poštujejo naše dogovore in da delijo informacije samo z posameznimi agencijami in samo od primera do primera, torej ko obstaja potreba potem. Nekoliko nas skrbijo možnosti. And about the possibilities offered by ad hoc pool, and we say so. Uh, Uh, Skrbi nas nekoliko možnost predvlade, uh, potem se nam zdi, da bi ZDA lahko bila boljše za um, doloženo področje dostopa samo za potrebe PNR, potem uh, kar se tiče primerjanja podatkovnih baz, bi lahko prišlo do potencijalne rabe, tukaj se ponavljam, potencijalne rabe podatkov, PNR za potrebe um, oziroma za informacije o priseljencih in to nas skrbi. Zdi se nam, da mora ZDA izboljšati veliko na področju recipročnosti, ko gre za izmenjavanje informacij o, z EU, ko gre za podatke, ki jih dobimo skozi podatkovne baze PNR uh, in ko gre za potrebe boja proti kriminalu in pa terorizmu. Ampak nasplošno smo veseli, oziroma smo zadovoljni s tem, kako ZDA izvajajo sporazum. Čeprav obstaja nekaj kritik, ki smo jih zapisali tudi v skupnem pregledu. Kar se tiče pravnega statusa dogovora z Kanado, eh, tu trenutno ni nič določenega, kar imamo sedaj, je, da se s tem ukvarjamo na, uh, narodnem, na nivoju, nacionalnem nivoju. Komisija je preprosto priporočila državnim oblastem na področju zaščite podatkov v nacionalnih državah, da naj še naprej eh, omogočajo prenos podatkov eh, Kanadi, zakaj nismo še izpogovali eh, dogovor, zato ker nismo želeli tega narediti v okviru tega stebra, ampak smo želeli počakati na zbunsko pogodbo in na polne pristojnosti, ki jih ta podeljuje tej hiši. Kar se tiče ameriških pravil, ste gospa Intriot omenili tudi to, da bomo skušali natančno določiti obseg in kaj ta pravila točno pomenijo. Nismo prepričani, ali se nanašajo na PNR ali pa NPA. Ampak tukaj še nimam jasnega dogovora. Kar se tiče svežnja PNR. Eh, je tukaj odvisno od tega, kaj imenujemo poletje. Tehnično je ta poletje traja do 23. septembra in do takrat mislim, da bomo imeli mandate za Avstralijo, Kanado in pa ZDA. In prav tako bomo imeli sporočilo o prenosu mednarodnih podatkov iz PNR drugim državam po svetu. harmoniziran sistem PNR, na njem bomo morali še nekaj časa počakati, tako so nas obesile naše notranje službe, se bomo trgovali novo oceno vpliva, zato da bomo lahko oblikovali predlog. Torej, imeli bomo sporočilo in tri mandate septembra, direktivo o PNR pa nekoliko kasneje, konec tega leta ali po začetku naslednjega leta. Dobro, hvala lepa. Torej, mislim, da je resolucija izredno omenila poletni premor, torej do srede julija. In upam, da nam bo komisija kmalo ponudila zahtevane odgovore, kaj ti nova pravila varnosti v bistvu govorijo o eh, rudarjenju s podatki in eh, ta pravila so bila postavljena že februarja, jutri bomo imeli junija in mislim, da bi lahko bili tukaj nekoliko hitrejši pri naših odzivih. Uh, upam, da bomo dobili tudi pisni odgovor uh, od komisije na odgovore, ki smo jih postavili v resoluciji novembra 2009, ki je še vedno relevantna. Zdaj uh, vam imam prošnjo za besedo strani gospoda Albrehta. Kratek bom. Neka točka se mi zdi zelo pomembna, namreč ko gre za vprašanje, kdaj bomo tukaj dobili možnost napredovati na področju svežnja PNR. Kajti zdi se mi, da še nismo, da še niste razumeli problema, ki ga jasno izpostavil parlament za nas. Predlagani sporazumi, kakor so nam bili predloženi, niso sprejemljivi. To sem tukaj že večkrat ugotovil in zato potrebujemo nova pogajanja, to pa pomeni tudi, zato, tudi to, da smo kot parlament dali možnost, da obstoječi sporazumi, da se ti še naprej izvajajo. Čeprav tukaj sedijo tudi nekateri, ki se jim obstoječi sporazumi ne zdijo v skladu z eh, pogodbenimi določbami. V bistvu moramo našim državljanom vedno znova pojasnevati, zakaj dovoljujemo, da se še naprej izvajajo eh, sporazumi ki se nam deloma ne zdijo pravilni in se mi zdi, da je to tudi večinsko mnenje tukaj. Zato se mi zdi izredno pomembno, da v parlamentu dobimo možnost za to, da se hitro začnemo ukvarjati z novim sporazumom, zato da ne bomo obtičali v tej situaciji in da ne bomo imeli občutka, da se to odločitev vedno znova odlaga, tako da bomo morda šele novembra ali pa oktobra lahko v Evropskem parlamentu govorili o tem. Medtem pa se bo še naprej izvajal sporazum, ki se izvaja že od začetka leta 2007, brez da bi katerikoli parlament v Evropski uniji spoh o tem glasoval. To je neuzdržna situacija in zato se mi zdi smiselno, da tukaj v odboru Libe zahtevamo mnenje Evropskega sodišča o obstoječih in, iz, in eh, sporozumih, ki se trenutno izvajajo. Namreč ne zdi se mi pravilno, da bi še naprej čakali na nekakšna nova politična gibanja. Hvala, gospod Vos. Oh, Hvala lepa. Eh, držal sem tega, da, ne bom, da se ne bom ponavljal, zato se priključujem predhodnim govornikom, zlasti se strinjam z eh, tem, kar je povedal gospod Albrecht. Naj opozorim na to, da se mi zdi nespremljiva zlasti situacija eh, v povezavi z Kanado. Ni dobro, da se sedaj delimo na nacionalne države. To ni smisel celotne zadeve. Zato bi morali države, kar se da hitro spet povezati. Kar se tiče odločitve sporazuma za ZDA in pa Avstralijo, sem zdi tudi, da tudi to ni posebno spremljiva situacija in časovno moramo tukaj k malo doseči rezultat, tako da bomo lahko razpravljali o potrebnih osnutkih in zato, da bomo lahko pri čez uh, Atlantskem partnerstvu in pa uh, Avstralskem partnerstvu dosegli napredek in uh, eh, pa tako se ne strinjam z dvojnim zbiranjem podatkov in tudi na področju podatkov APA bi lahko že napredovali. Hvala, gospod. Vosi se pa še gospa Ernst. Tudi jaz bom kratka. Preseneča me celotno vprašanje Kanade. Uh, Eh, to je v bistvu nezaslišano eh, situacija, v kateri smo se znašli. Torej, kaj se tiče našega stališča, mora biti jasno, da se mora zgoditi nova pogajanja. In želim spomniti tudi na to, da smo aprila letos sprejeli resolucijo, ki jasno izraža minimalne zahteve in te je potrebno obravnavati vsako posebej. Trenutno tukaj pa še veliko nejasnosti in zato mislim, da bi morali nekoliko um, skrbiti tudi za nekoliko pritiska. Hvala sedaj pa še gospa Zipel. Tudi jaz se ne želim uh, ponavljati to, kar je že bilo povedano, ampak vseeno se mi zdi pomembno, da komisiji še enkrat povemo, kje nismo zadovoljni. Vedno smo povedali, da ne želimo treh sporazumov ali še večjih sporazumov, ki se bodo razlikovali v svojih podrobnostih, ampak da načeloma želimo en sporazum, ki bi veljal za vse. Uh, tudi meni je jasno, da se poletje ne konča septembra in zdi se mi nespremljivo, kako se tukaj eh, razpolaga z različnimi koledarji. Za mene se poletje konča vsa do konca avgusta in zato moramo še pred poletjem imeti ustrezno, ustrezni predlog. Ta tema ni nova in eh, imam občutek, da se tukaj želi pridobiti čas. Saj uh, eh, spoh ni jasno, v kolikšni meri se bodo upoštevali zahteve parlamenta, Prav tako ni jasno, če se ti podatki resnično zbirajo zaradi boja proti terorizmu ali težkemu ali hudemu organiziranemu kriminalu. To je potrebno jasno povedati in to mora biti tudi sporočilo tega odbora komisiji. Nismo, ne strinjamo se s tem, da se podaljšuje nekakšne sporazume, s katerimi se spoh ne strinjamo. Pred poletnim premorom želimo dobiti predlog, osnutek, tako da bomo kar se da hitro imeli nek um, ustrezen sporazum o teh podatkih o potnikih. Hvala lepa nadaljnjih govornikov. Ni. Ali bi komisija lahko ponudila še kakšen odgovor? No, bom poskusil. Poglejte, komisija resnično želi poskrbeti za tri mandate in pa sporočilo, ki sem ga omenil. Morda smo nekoliko bolj počasni, kot smo pričakovali. Včasih pač stvari trajajo dlje, ampak ni dvoma, da bomo tri mandate in pa sporočilo predstavili kar se da hitro. Upamo, da se bo to zgodilo že poleti oziroma najkasneje septembra ali oktobra. Če bi vam lahko pojasnil, kakšni so vsi administrativni koraki, ki so za to potrebni. Eh, torej, lahko vam zagotovim, da mm, mandati so že pripravljeni, ampak sedaj eh, morajo iti čez vse upravne kanale in eh, prav gotovo bodo dosegli tudi vas. Tukaj ima komisija prav gotovo odkrite namene. Upamo, da bomo tudi uh, hitrejši kot. Uh, Evropsko sodišče, mislim, da boste mandate od nas dobili prej, kot bi dobili mnenje Evropskega sodišča. Prav tako ni bilo nobenega razhajanja. Vse tri države bomo obravnavali skupaj. Eh, verjetno bomo razdelili evropski režim, zato da bomo imeli mandate in pa sporočilo prej, tako da ne boste se znašli v nespremljivi situaciji, da bi morali sprejeti sporazum, ki vam ne bo všeč. Če že kaj delimo, potem to naredimo zato, da vam omogočimo pospešeno delo. Potem nismo imeli, kar se tiče Kanade, nismo imeli mandata za Kanado že lansko leto, zato da bi, lahko spo, da bi lahko spoštovali nove privilegije, ki jih je dobil parlament skozi Lepomsko pogodbo. To je edini razlog, zakaj mandat ni bil oblikovan prej. Dobro, sedaj pa še moje zaključne pripombe kot poročevalke. Torej, pozivam komisijo, da deluje, kar se da hitro, september ali oktober ni spremljivo in naše kolege so vas pravilno spomnili na to, da smo vam že kupili čas alternativa je samo to, da se odločimo za glasovanje, kar lahko naredimo. Osebno razumem administrativne postopke, ampak na tej stopni se mi zdijo praktično brez pomena. Parlament je delo v povezavi z SWIFT-om opravil v desetih dnevih in prepričana sem, da lahko komisija deluje enako hitro. In prav gotovo, če upoštevate dejstvo, da je svet moral sprejeti veliko, eh, s kako je hitel svet, zato da bi sprejel eh, številne odločitve pred 1. Eh, decembrom, potem ne razumem, zakaj, ko je šlo za zadevo, kot je Kanada, o tem sploh nisem bili obveščeni in tudi ne vem, zakaj še vedno nimamo pravne baze za menjave podatke z Kanado. Eh, no, glede na to, da kimate z glavo, domnevam, da se strinjate z menoj. Eh, ne želim vam oteževati življenja, ampak eh, s to zadevo se moramo ukvarjati nemudoma in to še pred poletnim premorom, torej do sredine julija. To je naš ciljni datum. Potem vsa druga vprašanja, ki ste dobili tako pisno kot pa v tekom razprave, v povezavi vsem tem pričakujem pisne odgovore od Evropske komisije, tudi eh, ko gre za omembo mojega imena. Torej, s tem zaključujemo razpravo o PNR in pa zaključujemo tudi naše zasedanje za današnji dan. Kolegi, hvala, da ste dobro sodelovali. Jutri zjutraj pa nadaljujemo ob 9. uri. Ko bo potekalo skupno zasedanje z odborom za ženske zadeve.